središčih Unije. Besedo najprej dobi poročevalec gospod Lajkvit, točno 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, morda celo malo manj. Pri tem zakonodajnem aktu si moramo raz, najprej razjasniti, zakaj tu ne gre. Ne gre za to, da bi uvajali nove standarde pri meritvi hrupa na letališčih ali pri zaščiti pred hrupom na letališčih gre za to, da bi karkoli, ne gre za to, da bi karkoli spremenjali v smislu znanstvene podlage. Ne, gre preprosto za to, da je Evropska komisija želela ukrepe za omejitev hrupa v Evropi nekoliko poenotiti, kajti komisija je imela pomisleke glede tega, da v različnih državah sprejemajo različne ukrepe za omejevanje hrupa a, eh, iz različnih razlogov in utemelitev. In uh, to je bil torej razlog. No in uh, to je namen, ki je sam po sebi hvalevreden, ampak seveda je pogosto tako, da ko si komisar nekaj zamisli, pogosto potem uh, izgubi občutek za to, kaj je še primerno in uh, tudi izgubi občutek za to, da komisija ne more absolutno vsega urejati. In tudi Tu se je zgodilo podobno. Kaj je hotela komisija? Komisija je de facto hotela zakonodajo, ki bi ji dovoljevala, da nacionalne ukrepe za omejevanje hrupa na letališčih, če ne izpolnjujejo določenih eh, kriterijev, razveljavi. Eh, tu naj bi se uporabil tudi medijacijski eh, postopek. No, stališče velike večine v tem zboru je, da to vrstni ukrep ne bi bil razumen in smislen. In to je ravno to, kar številni v Evropi zavračajo in kar jih številne moti, da se Evropska unija meša v vse tiste stvari, ki jih ni, v katere se ne rabi mešati, kajti da se jih rešiti na nacionalni ravni, na lokalni ravni. Zato smo skupaj s komisijo in svetom, mislim, da našli rešitev, ki po mojem mnenju tudi to stališče upošteva in sicer po eni strani ne gre za nepotrebno umešavanje Evropske komisije, ukrepi, ki se najbolj smiselno sprejemajo na nacionalni ravni, se bodo tudi v prihodnje sprejemali na nacionalni ravni, ampak vendarle ostaja možno, da se komisija ustrezno informira o tem, kaj se dogaja in kaj se odvija in da poda k temu tudi svoje mnenje. To je torej tisti svežnik, ki po našem mnenju predstavlja eh, razumno rešitev in še enkrat, namen tega akta ni bil karkoli na novo urejati, na novo interpretirati, eh, ni bil namen ustvarjati in razvijati novih kriterijev za omejevanje hrupa. Če tudi bi morda bilo razumno kaj takšnega sprejeti, ampak to ni bil naš namen. Naš namen je bil preprosto to, da se ohrani načelo subsidijarnosti. Ob tej priložnosti mi dovolite še, da se zahvaljam pri poročevalcih v Senci. Moram reči, da smo imeli zelo konstruktivno sodelovanje pri tem eh, projektu. Rezultat je zelo dober in eh, mislim, da je to tudi namen politike. Tudi, če imamo različna mnenja, s trdim delom lahko na koncu pridemo do enotnega rezultata. Hvala lepa, kolega Leichtfried. Besedo dobi komisar Kalas. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, podpiram ta dogovor o omejevanju hrupa na letališčih. To je dogovor, ki je bil dosežen med parlamentom in svetom, ki ga je gospod Lajfrid ravno kar predstavil in čestitam poročevalcu in poročevalcem v senci za res težko delo. Evropski parlament je uspel ta končni rezultat usmeriti v smer večje izpostavljenosti vprašanja zdravja in dobrobiti in tudi v smer večjega upoštevanja javnosti. Komisija je imela sicer večje ambicije za eh, letala, ki komaj da izpolnjujejo eh, predpise in sicer z namenom, da bi vse strani, ki so upletene, spoštovale omejitve. Ampak ta nova pravila o hrupu na letališčih mislim, da predstavljajo dober kompromis med zaščito evropskih državljanov pred eh, hrupom iz letališč in drugimi vidiki. Nacionalni organi bodo torej sprejemali končno odločitev o ukrepih na posameznih teliščih. Nacionalni predpisi bodo zagotovili, da se ti predpisi izvajajo v skladu za najboljšo prakso širome Evrope na način, ki vključuje vse deležnike in ki v uspredje postavlja odločitve, ki temelijo na eh, znanstvenih eh, dokazih in ki so stroškovno najbolj učinkoviti. Konec konca bo to pokazalo tudi, da so evropske prakse usklajene z eh, načelom ICAO, torej tako imenovani uravnotežen pristop, kar nam bo tudi omogočilo lajše izvajanje sporazuma, letalskega sporazuma med EU in ZDA. Komisija je zato tudi že objavila izjavo o eh, prenovi direktive o hrupu na letališčih, predvsem z vidika zdravstva, kajti kot vemo, tudi parlament ravno temu vidiku pripisuje največji pomen. Hvala lepa. Hvala kolega komisar Kalas. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, najprej gospod Gader. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prepričan sem, da je dogovor o postopkih za omejitve hrupa na letališčih dobra novica za evropske državljane, še posebej za vse tiste, ki živijo v bližini letališča. Tudi zame velja enako in sicer gre za frankfurtsko letališče. Kot je dejal že poročevalec, je ključno, da se tu spoštuje načelo subsidijarnosti. Pomembno je, da tako imenovani unadežen pristop uskladimo tudi z načelom subsidijarnosti in da se zagotovi pristojnim organom zadnja beseda. Dober argument komisije bodo seveda vsi deležniki vedno upoštevali, ampak dejstvo je, da so lokalne odločitve najpomembnejše. Omenjeno je tudi že bilo, da je varovanje zdravja tudi zdaj je eh, vključeno v to besedilo in eh, komisija je prav tako že podala izjavo, da je potrebno v prihodnje tudi bolje upoštevati vidik zdravja pri direktivi o hrupu v okolici letališč. Najbolj glasna letala bodo nekoliko hitreje umaknjena iz prometa, kar je dobra novica za stanovalce v bližini letališča in vse to bo pomenilo, da bodo tudi prebivalci v prihodnosti bolje obveščeni o tem, kaj se pripravlja. Gre torej za rezultat, ki vsekakor ponuja nekaj otepljivega in mislim, da bo to ohranilo tudi zaupanje v pristojne na lokalni ravni prav tako je pomembno, da se pomen medijacije ohranja. Še enkrat eh, hvala poročevalcu in vsem, ki so sodelovali pri tem postopku. Hvala kolega Galer za minuto in pol, kolega Liberacki. Mikrofon zagovornika, lepo prosim. Hvala lepa. Želel sem eh, se zahvaliti poročevalcu Lajfrtu za zelo dobro poročilo. Čestitke tudi za uspeh, ki ga je požel v tej dvorani, saj je podpredsednik komisije Kalas načeloma že dejal, da so naše zahteve, se pravi več eh, prostovoljnosti v naravni držav članic, več, eh, večja vloga zdravja in večja vloga prebivalcev v bližino v bližini letališč, torej da se uporabljajo uh, znanstveni kriteriji, kot je tip letala in uh, smer leta. Vse to je zelo pomembno in veseli me, da se komisar s tem strinja. Torej ne preveč Evrope, ampak tam, kjer jo potrebujemo. To je tisto, uh, kar je pomembno in uh, še posebej zdaj v času predvoljene kampanje je pomembno, da državljani ne dobivajo občutek, da Unija karkoli usiljuje. Unija podaja in ponuja okvir, odločitve ostajajo v rokah lokalnega prebivalstva. To je pomembno pri tej razpravi in pri tej tematiki. Mislim, da je dobro, da izpostavljamo zdravstvena vprašanja, mislim, da je dobro, da izpostavljamo kakovost življenja prebivalcev v bližini letališča z vidika hrupa. Prav tako je pomembno, da ne posegamo neposredno v mala letališča, kajti v številnih državah članicah se vendarle zračni promet šele razvija. Hvala lepa, kolega Liberacki, kolegica Majstner, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi kolegu Ramonu Tremosi. Eh, kolega Remon Tremosa danes ni prisoten, zato bom jaz govorila v njegovem imenu. Veliko je že bilo povedanega in tu se strinjamo. Dejstvo je, da po eni strani ja, potrebujemo zračni promet. Zračni promet nad Evropo je celo zelo gost in številne napovedi kaže, da bo še gostejši. Seveda moramo zdaj razmisliti, kako se soočiti z vsem tem prometom, eh, kako eh, je potrebno graditi nova letališča, nove piste, da ne bomo preveč eh, trpinčili bližnjih stanovalcev s hrupom. Zato je pomembno, da smo upoštevali ta uravnotežen pristop, ki ga je IKO predlagal na mednarodni ravni. Na lokalni ravni lahko upoštevamo torej, nujnost razvoja prometa in eh, nujnost varovanja zdravja. To je vsekakor dobro ravnovesje, ki ga potrebujemo. Danes, eh, naprimer, smo govorili o alternativnih energentih. Morda bodo letališča prihodnosti zagotavljala električno mobilnost vsaj na letališču samem. Tudi to bo privedo do manj hrupa. Prav tako je pomembno, da moramo o prepovedih nočnih poletov Eh, odločati lokalno, ne na ravni EU. To je tisto, kar je razumno, kajti vsako letališče ima pač sebi lastne pogoje in kriterije in eh, pomembno je, da se tam na lokalni ravni o tem tudi odloča skupaj s prebivalci. Hvala. Hvala lepa, kolega Meissner. Sledi kolegica Lichtenberger, ena minuta. Najlepša hvala. Hvala tudi kolegu Leichtfriedu, ki je skupaj z nami vsemi zelo intenzivno vodil pogajanja in ja, v tem primeru tudi hvala svetu, ki je soglašal in eh, zdaj nam je uspelo preprečiti poseg v lokalne odločitve o omejevanju hrupa na letališčih. To je že tako ali tako težek proces, kdo je kdajkoli pri tem sodeloval, ve, zakaj gre. Vendarle pa je tu še vedno tako imenovani v, v ravnotežni pristop. Žal, zakaj žal? Zato, ker to pomeni, da ni možno uveljaviti prepovedi nočnih preletov, ampak zgolj določena obdobja, v katerih se prepove eh, let oziroma omejuje hrup. Kajti, če bomo zdaj pravico do zdravja, pravico do zdravega okolja tehtati z interesi po dobičku peščice podjetij, potem smo na napačni poti. To se potem lahko prenese tudi na hrano, na industrijske izpuste in tako naprej in tako dalje. Zato moram reči, da sem tu zelo, zelo zaskrbljena. Hvala lepa, gospa Lichtenberger, za eno minuto, da bi besedo kolegica Foster. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi poročevalcu Lechtredu za odlično upravljeno delo. Dejstvo je, da že izpolnjujemo pogoje uravnotežnega pristopa mednarodne organizacije civilnotarstva ICAO. Še naprej seveda omejujemo in zmanjšujemo hrup v letalskem sektorju s tem, da eh, pospešujemo enotno Evropsko nebo, Single European Sky in pa pobudo CESAR. Prav tako tudi konstruktori letalskih motorjev izboljšujejo svoje rešitve. Imeli smo določene pomisleke glede usmeritve tega poročila in z veseljem ugotavljam, da so bili vsi naši pomisleki odpravljeni. Zdrava pamet je prevladala in subsidijarnost eh, je vendarle na koncu prevladala. Mi v skupini EKR zato z veseljem podpremo mm, ta predlog uredbe. Prav tako se zahvaljujemo ostalim eh, kolegom, poročevalcem v senci za njihovo sodelovanje in še enkrat hvala tudi vam, gospod Lightfield. Kolegica Foster spremete vprašanje v postopku modrega kartona gospoda Ribiga. Izvolite, gospod Ribig. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje vprašanje se navezuje na raziskave Evropske unije. Zdaj smo sprejeli obzore 2020 in tako imenovana skupna uh, ali mešana podjetja, ki se ukvarjajo tudi s področjem uh, Eh, raziskav in razvoja na področju letalstva. Se vam zdi, da bi morda na tem področju lahko kaj dosegli? Izvolite, kolegica. Ja, prepričana sem, da mm, tu utegne biti kakšen prispevek. Najpomembnejši prispevek je skupna tehnološka pobuda, eh, ki se imenuje Clean Sky, čisto nebo. Gre za 1,4 milijarde dolarjev vredno industrijo v EU, gre za naslednjo generacijo uh, uh, eh, oskotrupnih letal z njihovimi motorji in tako naprej. Tako da mislim, da tu delamo pomemben korak naprej in upam, da bo prišlo tudi do čim hitrejše uveljavitve cesarja in enotnega evropskega neba. Uh, to je pot naprej in mislim, da imamo vsa urodja, ki jih potrebujemo na voljo. Hvala, kolegica Foster. Kolega Kohliček ni v dvorani, zato besedo dobi kolega Marinesko. Dve minuti. <coughs> domnule președinte dezvoltarea. trajnostni razvoj letalskega prometa pomeni da moramo upoštevati določene ukrepe za boljše obladovanje hrupa na določenih letališčih. ICAO uvaja načelo uravnoteženega pristopa, ko gre za omejevanje hrupa. In to je načelo, ki je zajeta tudi v tem dogovoru med parlamentom in svetom iz januarja letos, da bi na ta način omejevali hrup, eh, ki ga povzročajo letala, pa tudi z vidika prostorskega načrtovanja in pa omejitve poletov. Gre torej za uravnotežen pristop tudi z vidika subsidijarnosti. Ne gre za noben radikalen uh, ukrep, ki nekako ne škodi letalstvu, saj prihaja tudi do omejitev letov, le v primeru, da gre za resno škodo za zdravje in uh, varnost prebivalstva. Lokalne in regionalne oblasti pa ohranijo možnost, da sprejemajo odločitve s tem v zvezi, kajti istih rešitev ne moremo uporabljati za vsa evropska letališča, kajti ta se sveda močno razlikujejo med seboj z vidika svoje lokacije, z vidika eh, velikosti in tako naprej. Ne smemo pozabiti tudi regionalnih oblasti eh, na področjih, kjer so prisotna letališča, kajti upoštevati morajo letalsko panogo kot takšno in lokalni prebivalci. Letalstvo se razvija najbolj hitro, to je najbolj hitro razvajajoč eh, se prometni sektor eh, in seveda ne moremo govoriti o varnosti delovnih mest v tem sektorju, če ne bomo eh, obenem lahko govorili tudi o varnosti za vse državljane. Hvala, prehajamo na prosto razpravo. Besedo dobi kolega Mikolašik. Hvala lepa. Omete obratovanja na letališčih Unije vezane na hrup so zelo pomembna tema, o kateri teče beseda in to je poročilo, ki ga vse kar pričakujem bomo jutri sprejeli. Upoštevali smo vsa pravila organizacije IKO, skušamo pomagati državljanom, ki jim povzroča povečan hrup težave. Pomembna je omejitev nočnih poletov, dobro pa je, da Evropska unija skupaj s svetom ne želi zdaj kar naenkrat harmonizirati vsega vprek. Ne želimo, da bi bilo vse povsod enako. Ne, pomembno je, da se spoštuje načelo subsidiarnosti, prav tako pa je pomembno upoštevati vidik zdravja. Hvala lepa. Hvala, kolega Mikolašik. Za zaključek beseda dobi še gospa Tikal. Subliniez importanța armonizării și clarificării. Hvala lepa. Rada bi povdarila pomen harmonizacije in tudi razjasnitve skupnih pravil, kar zadeva omejitve obratovanja posameznih letališč v EU. Pozdravljam dejstvo, da lokalne oblasti ohranjajo pravico odločene, kar zadeva omejevanje hrupa na letališčih in tudi kar zadeva odločitve o prepovedi nočnih poletov. Prav tako bi rada omenila direktivo 49.2002 o okoljskem hrupu in upam, da bo to besedilo kar se da dobro dejansko tudi uveljavljeno. Hvala. Hvala, kolegica Cikav. Sledi komisar Kalas. Gospod predsedujoči, dragi poslanci, najlepša hvala za vaše pripombe. Kažejo na to, da je mogoče priti do uspešnega sklepa glede predlogov, ki zadevajo letališča. Sprejem te uredbe bo tlakovala pot za pogajanje med svetom in novim parlamentom glede slotov na leteliščih in e, celotnega svežnja. Ta uredba kaže na to, da je mogoče najti soglasne, kar pa zadeva raziskave, gospa Foster je že omenila, da prispevamo veliko k pobudi Single Sky na notno nebo in To zmanjšuje nasnaževanje in hrup. Poleg tega pa prispevamo tudi k raziskavam in razvoju motorjev, ki ima seveda velik vpliv na hrup. In zadovoljni smo, da raziskave v prometu bodo pridobile še več finančnih sredstev, kot se je to zgodilo v preteklem finančnem obdobju. Hvala najlepša hvala sedaj pa ima besedo gospod leichtfried za dve besedi eh, za dve hvala lepa ob tej priložnosti bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom za konstruktivno sodelovanje pri tem predlogu prav tako pa ker je to verjetno moj zadnji nagovor v parlamentu v tem mandatu povedal še nekaj imamo tudi druge kolegice in kolege, tudi druge ljudi tu, ki so vedno samo proti, ki nikoli ne sodelujejo pri nečemor, ki svojo nalogo vidijo zgolj kot to, da rohnijo tu v plenamo. To so ljudje, ki se želijo omejitev pravice Evropskega parlamenta, ki so celo za odpravo Evropskega parlamenta. Ampak če pogledamo rezultate, ki jih dosegamo tu, še posebej pri takšni zakonodaji, Uspelo nam je pripraviti na koncu koncev boljši zakonodajni predlog, kot ga je v osnovi pripravila komisija. To pomeni, da so ti ljudje za slabšo zakonodajo, da so to ljudje, ki so razlog za to, da evropski državljani ne morejo so odločati o tem, kdo pripravlja te zakone. To so ljudje, ki so dejansko proti demokraciji v Evropi. In kolegice in kolegi, moram povedati, da sem eh, sam ravno nasprotnega mnenja. Sem za močan parlament za parlament, ki ima veliko mero samozavesti in ki bo zagotovil več demokracije v Evropi. Hvala. Hvala, kolega Leichtfried. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje pa bo potekalo v sredo ob 18. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o živilih ter zdravju živali in rastlin. In sicer poročilo Pirilo o živilih in krmi ter pravilih o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskim razmeževalnem materialu in fitofarmacijskih sredstvih, poročilo Paulsen o zdravju živali in poročilo Fajmon o zaščitih